sta tako svet kot komisija zelo podrobno prisluhnila vašim eh, pomislekom, vašim stališčem in to bomo vsekakor posredovali tudi ministrom v petek. Hvala. Hvala lepa, gospa Malström. Eh, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo pa na prvem zasedanju maja, kot ste ravno kar povedali. Sedaj imamo na dnevnem redu eh, izjave sveta in komisije v zvezi z Eh, evidenco podatkov o potnikih. Besedo dajem gospodu Lopezu Garidi Diego v imenu sveta. Gracias, señora presidenta. Najlepša hvala, gosp gospa predsedujoča. V skladu z Lizbonsko pogodbo je predsedstvo sveta uh, Evropskemu parlamentu predložilo dva sporazuma. Gre za sporazuma o uporabi eh, podatkov PNR, torej podatkov iz evidenc o potnikih. Eh, najprej gre za sporazum z ZDA iz eh, leta 2007 in pa za sporazum z Avstralijo iz leta 2008. Evropski parlament smo prosili, da potrdijo oba sporazuma, zato da bosta lahko stopila v veljavo trenutno se namreč eh, začasno izvajata. V skladu z Lizbonsko pogodbo se mora Evropski parlament odločiti, ali bo dal zeleno luč tema dvema sporazumoma. Ta dva sporazuma opredeljujeta pogoje za izmenjavo podatkov, eh, ki so bili eh, pridobljeni iz evidenc o potnikih v letalskem prometu v vsej Evropi. Svet razume pomisleke in skrbi Evropskega parlamenta. Razpravljali smo ravno kar o SWIFT-u in vemo, zakaj imate pomisleke, kar zadeva zbiranje eh, in tudi izmenjavo podatkov, ki eh, so v veliki meri osebni. Govorim o podatkih eh, PNR, ki kažejo, da bo, da bo ali pa je nekdo potoval eh, in odšel iz Evrope. Zato smo prosili Evropsko komisijo naj oblikuje dokument s smernicami. E, mislimo, da je predlog resolucije dober. Zadovoljni smo, da uh, je pristop konstruktiven. In kolikor vem uh, o tej zadevi, ne bo glasovanja, vendar pa predlog resolucije zahteva nek mehanizem za revizijo sporazuma. Kar zadeva sporazum z ZDA, je res, da eh, obstaja eh, poročilo o morebitni reviziji sporazuma. Eh, In ko bo komisija predložila svoj predlog, bo tudi svet izrazil svoje stališče. Kar zadeva sporazum za Avstralijo, pa do revizije ni bilo. Evropska komisija pa bo tista, ki se bo odločila, ali namerava poseči po reviziji, preden oblikuje nov eh, pogajalski mandat. Ko bomo strani komisije dobili nov pogajalski mandat za ZDA in Avstralijo, bomo ta dva mandata zelo podrobno preučili. Seveda pa bomo upoštevali tudi pomisleke in želje Evropskega parlamenta. Svet je prosil Evropsko komisijo, naj oblikuje bolj splošno uredbo, ko gre za vprašanje podatkov PNR. Naj vas opomnim, da je bila leta 2007 sprejet, eh, sprejet okvirni sklep komisije. Švedsko predsedstvo pa je sprejelo odločitev, da ne bo nadaljevalo z razpravami eh, glede tega, ker se je švedskemu predsedstvu zdelo, da bo kmalo stopila v veljavo Lizbonska pogodba in bo zato to področje predmet soodločanja, kar pomeni, da bo moral biti vključen tudi parlament. Tak je bil razlog za takratno odločitev švedskega predsedstva. To je tudi razlog, zakaj se je špansko predsedstvo odločilo za nek bolj splošni okvir, vendar pa tega ne moremo narediti, dokler komisija ne predloži svojega predloga in dokler v postopku soodločanja eh, ne eh, začnemo sodelovanja s parlamentom. Naj povem, da je to, kar počnemo sedaj, povsem usklajeno eh, z zahtevami, ki so bile izrečene v predlogu resolucije. To je še vedno predlog, to ni končna resolucija. Tu gre za tri ključne zadeve. Prvič, podatki se lahko uporabljajo samo za namen, za katerega so bili pridobljeni. To je povezano s tem, kar smo govorili tudi v zvezi s porozumom SWIFT pred nekaj minutami. Drugič, Zbiranje podatkov mora spoštovati zakonodajo na področju varstva podatkov in tretjič, potrebna so določena jamstva in varovalke, kar zdeva prenos tih podatkov v tretje države. Mislim, da so to tri ključne načela osnutka resolucije Evropskega parlamenta in z njimi se povsem strinjamo. Hvala. Malström, uh... Eh. Hvala lepa, gospod López Garido. Besedo dajem gospe Malström. Ambers? Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani člani. Pomen eh, teh podatkov priznava vedno več držav, vključno z ZDA. Ti podatki so pomembni za boj proti terorizmu, da pokažemo, da so eh, spoštovana nujna načela za varovanje podatkov in da se ti podatki uporabljajo samo za ta namen, je EU podpisala do, eh, določene sporazume z določenim številom držav. Dva od teh sporazumov za ZDA in sporazum za Avstralijo eh, sta sedaj pred vami. Za vašo resolucijo predlagate, da se predloži glasovanje in pozivate komisijo, da eh, vključi določeno število zahtev za vse take sporazume. Ravno tako od zahtev, zahtevate od komisije, da se ponovno spogaja na podlagi novih eh, direktiv. Mislim, da je to pametna, modra strategija. V svoji rezoluciji govorite tudi o sporazumu s Kanado. In eh, Ta eh, eh, zum izhaja iz odločitve Kanade in komisije. Potekal je septembra lani in zato potrebujemo sedaj nov sporazum s Kanado. Iz praktičnih razlogov tega ni bilo mogoče narediti pred septembrom 2009. Vendar pa to ne zmanjšuje ravni varovanja podatkov iz PNR, ki se prenašajo v Kanajo. Sam PNR sporazum nima datuma eh, konca veljavnosti, ni bil odporen. Od prepovedan in zato ostaja v eh, veljavi. Eh, eh, to je bilo potrjeno v pismo komisiji predsedstvo in državam članicam in sicer, da bodo obveze ostale veljavne, dokler ne začne veljati nov sporazum. Gospe Sofi Intervel se zahvaljujem poročevalki in tudi drugim političnim skupinam za konstruktivni pristop. In eh, s tem ostaje, eh, ostaje ta sporazuma z ZDA in Avstralijo začasno eh, Eh, veljavna še do novih eh, pogajanj. In tu so še eh, tri priporočila v zvezi z svežnom. Ta svežen bo vseboval sporočilo o celoviti zunanji strategiji PNR, vključno z splošnimi zahtevami, In eh, z vsemi zahtevanji, ki naj bi jih spoštovala tretja država. Potem sta tu še dve direktivi za pogajanja, za ponovna pogajanja z ZDA in Avstralijo in pa potem direktiva za pogajanje z, eh, za nov sporazum s Kanado. Potem eh, bo komisija pripravila predlog na podlagi ocene učinke. Ta svežen bo upošteval vaša priporočila iz resolucije in tudi iz resolucije novembra 2008. Prav tako bomo upoštevali tudi eh, nasvete eh, povlaščenca za varovanje podatkov in pa tudi eh, nasvete in eh, priporočila nacionalnih organov za varovanje podatkov. Upamo, da bomo sistem PNA lahko eh, predstavili istočasno kot potrebne ukrepe, da bomo s tem zagotovili tudi usklajenost med zunanjo in notranjo politiko. Eh, Za zaključek pozdravljam to rezolucijo, gospa predsednica, delovala bomo skladu se priporočili in veselim se že nadaljnega sodelovanja z vami na tem dosjeju. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa bom eh, dala besedo govornikom, ki bodo govorili v imenu skupin. Najprej dobi besedo gospod Aksel Voz za dve minuti. Hvala lepa, spoštovana komisarka predstavnik sveta z eh, ocenjevanjem potniških eh, podatkov, se skuša, kot tudi pri SWIFT-u, uskladiti boj proti terorizmu z zaščito zasebne sfere, eh, osebnih podatkov vsakega posameznika. Moramo pa se zavedati, da v času mobilnosti ne moremo zagotoviti varnosti brez hitre izmenjave podatkov. V digitalni dobi moramo zasebni eh, sferi vsakega posameznika Eh, torej moramo to sfero posebej zaščititi. Zato je potrebno nujno razlikovati med podatki, ki so pomembni zaradi boja proti terorizmu in pa boja, ki so zelo občutljive osebne narave. Ko gre za očkodnine, ko gre za trajanje hrambe podatkov, mora biti vse to jasno določeno v dogovoru. Moramo preveriti, ali lahko v določenih uh, eh, primerjih dovoljujemo izjeme, ko gre za uporabo podatkov, pa moramo vključiti tudi eh, boj proti organiziranemu kriminalu in sem spadajo zločini, kot je trgovina z ljudmi, umori, posilstvo, pedofilija. Tudi to bi prispevalo k zaščiti podatkov posameznikov. Želim si, da bi razpravo o tem eh, dovolj podrobno preučili, tako da bi lahko eh, te določbe upoštevali tudi pri nadaljnih tovrstnih razpravah in da tudi dosežemo, da bi komisija upoštevala naše pomisleke glede varstva podatkov. Morda bi imeli v prihodnosti čas tudi za to, da bi razmislili o tem, da bi se skupaj z našimi čezatlantskimi partnerji borili proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, torej v nekem enotnem eh, organu eh, in na ta način bi tudi laže globalno nastopili proti terorizmu in pa organiziranemu kriminalu. Cipel. Hvala lepa, gospod Fos. Gospa Birgit Cipel za tri minute. Ja, Hvala lepa, predsedujoča. V primerjavi z Swiftom obstajajo določene podobnosti, eh, ampak tudi razlike. Če, danes o, če, če bi danes glasovali o sporazumu o PNR, potem ne bi mogli glasovati drugače kot z ne, kajti tukaj še vedno obstajajo veliki podatki in eh, o tem bom še več povedala. Zato nisem bila vesela, ko smo govorili o tem, da bi glasovanje eh, prestavili. Eh, čeprav je za razliko od Swifta, so tukaj obstajali eh, pomembni razlogi. Za nas to ne pomeni, da bomo glasovanje odlagali v nedogled, tako da bi leta in leta imeli samo nek umestni sporazum. Za nas je že pomembno, da čim prej dobimo nov pogajalski mandat, po možnosti še pred poletnim premorom, tako da bo hitro postalo jasno, kako postopati s temi podatki, katere podatke se bo sploh zbiralo. Varstvo podatkov eh, igra tukaj pomembno ulogo in eh, želela bi izkoristiti priložnost za to, da še vedno eh, izpostavim vprašanje, katere podatke naj bi sploh zbirali. Podatki o potnikih vsebujejo 19 različnih podatkov. Izvedela sem, da bi bilo možno iz teh podatkov sestaviti osebnostni profil. In sedaj pravijo tisti, s katerimi sklenimo tak sporazum, da jih to sploh ne zanima, da tega ne potrebujejo, da bodo um, zbrisali odvečne podatke. Ampak, uh, če se takšnih podatkov, s katerimi se, sta, se da sestavljati profile, uh, če se torej teh podatkov ne Eh, potrebuje, moramo razmisliti o tem, ali je spoh zmiselno te podatke zbirati oziroma ali jih je potrebno v primeru zbiranja tudi prenašati. Pri tistih podatkov, ki so predmet prenosa, pa moramo jasno določiti, kakšne so določbe na področju zaščite podatkov. Vemo, da se obstaja velika razlika, naprimer, primerjavi z ZDA, Avstralijo, drugimi državami, ki imajo podobne sporazume, ampak mi moramo na vsak način zagotoviti, da bomo zagotovili kar se da visoke standarde zaščite podatkov. Tudi pri vprašanju, zakaj se bodo ti podatki uporabljali, uh, je potrebno še veliko razjasniti. Vedno znova smo govorili, da mm, gre za boj proti terorizmu, sedaj pa govorimo tudi o uh, hudem kriminalu. Vemo, da je v Evropski uniji, da so pravni sistemi, pravna kultura zelo raznolika in zato so definicije hujšega kriminala, hujših zločinov zelo raznolike moramo jasno govoriti, eh, moramo jasno določiti, kaj so to hujši zločini, resnejši zločini. Upam, da bomo pri naslednjih razpravah o sporazumu dosegli tudi to, da bo prišlo do redne izmenjave informacij med institucijami. Predsedujoči svetu je pozoril eh, na to, da je prišlo do prve revizije, kar se tiče sporazuma za ZDA uradno mi teh rezultatov še vedno nimamo. In to se je zgodilo februarja. Torej, tukaj bi si že želela, da uh, ne objavljamo, red, da ne dobimo redno samo poročil, ampak da ima ta poročila na razpolago tudi Evropski parlament. Potrebno je sklen, eh, sprejeti dober sporazum, uh, Eh, in v imenu zaščite podatkov si želim, da bi prihodna pogajanja potekala dobro in da bi bila pozitivna. Hvala lepa, gospa Sipel. Gospa Intfeld, imate 3 minute 30 sekund. Hvala lepa, predsedojoča, kolegice in kolege. Kot poročevalka se najprej želim zahvaliti poročevalcem v senci za odlično, prijatno in plodno sodelovanje. Seveda to ni končna faza, besedilo se bo še nadaljevalo in danes seveda razpravljamo o zahtevi eh, pristanka sveta v zvezi z dvema sporazumama z ZDA in z Avstralijo. Eh, ta hiša je vedno bila zelo kritična do uporabe in eh, prenosa te vrste podatkov. Kaj, te, zato, zato bi bilo neskladno z našim plešnim stališčem glede na to, kaj se je zgodilo prej s sodiščem, da bi eh, kar takoj dali pristanek na ta sporazuma. Ampak smo kooperativni. Vemo, da če zavrnemo oba sporazuma, s tem ustvarimo pravno negotovost za državljane in za prevoznike in zato namesto tega eh, predlagamo, da odložimo glasovanje in zahtevamo od komisije, da pripravi usklajen pristop do uporabe PNR. Ta mora sloneti na enotnih načelih in zelo sem vesela, ko vidim, da sta komisija in svet sprejela to strategijo in da sta pripravljena hitro in fleksibilno delati. Zlasti komisijo pozivamo naj svežen PNR sedaj predloži še pred poletnim dopustom. Takšen enotni pristop se mi zdi pragmatična opcija v situaciji, ko vedno več držav zahteva prenos eh, podatkov o potnikih. Potem eh, bo eh, seveda Eh, potem bo seveda eh, možno delati naprej tudi v zvezi z drugimi sporazumi. Ta eh, osnutek rezolucije določa osnovna načela in minimalne zahteve. To so pogoje za naš pristanek. Ključni element in najpomembnejša beseda tukaj je sorazmernost. Preprečljivo je treba dokazati, da istega cilja ne moremo doseči z manj intruzivnimi sredstvi. To je res bistvo. Zato moramo pogledati ESTA in API podatke. Razlikovati moramo med masivnim zbiranjem in uporabo podatkov vseh potnikov za namene avtomatičnih eh, iskanj in poizved, kot je profiliranje in eh, data mining in pa eh, po drugi strani podatke, ko gre za sumljive osebe. Zato moramo razlikovati med temi stvarmi. Potem moramo natančno določiti tudi namen v skladu s prejšnjimi resoluciji. Podatki se morajo uporabljati samo za varnostne namene, za namene eh, uporabe zakonov pregona in potrebujemo tudi natančne definicije tega, kaj to je. Eh, zelo natančno moramo povedati, kaj pomeni za nas organizirani kriminal in eh, mednarodni terorizem. Eh, uporaba PNR mora biti v skladu z našimi standardi. Naša odgovornost je, da zastopamo interese naših državljanov. Oni imajo pravico vedeti, da mednarodni odnosi in notranja politika potekajo, potekata v skladu z našo pravom. In ravno tako želimo, da imajo organi pregona vse potrebno, da opravljajo svoje delo v času mobilnosti, kot je še ni bilo. Evropa ima dožnost, da zaščiti naše pravice in svoboščine in mislim, da bomo s bodočim svežnjem dobili edinstveno priložnost, da stvari postavimo na eh, pravo mesto. Hvala lepa. Albrecht, por minuto 30. Minuto 30, Jan Filip Albrecht. Ja, hvala, gospod predsedujoče. Mislim, ne želim ponavljati tistega, kar je kolegica pred menoj pravkar povedala, ampak imam nekaj splošnih pripomb. Ne vem, če ste si pogledali film z naslovom Minority Report. Toplog vam ga priporočam. Tam poskušajo kazen, organi kazenskega pregro, pregona v predkazenskem postopku že uloviti storilce kaznjivih dejanj, preden so to dejanje storili. In tu se mi zdi, da gre za nekaj podobnega, zanimivo. In tu gre za sistem, ki skrbi za varnost. Potem pa preiskovalci sami pridejo pod lupo pravice. Nerven, aber der unkontrollierte Zugriff auf Nekontroliran pri dostop do vseh informacij potnikov in nič drugega se ne dogaja od 11. septembra, najpozneje od 11. septembra 2001. Ta nekontroliran dostop pa ni v nasprotju samo z predpisi za zaščito podatkov Evropske unije, temveč tudi z pravnimi eh, predpisi in pa eh, lojalnega fair eh, ravnanja za podatki. Eh, kar zadeva dostop do podatkov, je to po našem mnenju, tako kot zdaj poteka, eh, kršenje človekovih pravic. Mi tega kot Evropski parlament ne moramo potrditi in pozivamo tako komisijo kot svet, da opredeli nov mandat, ki bi ljudi zaščitil pred takšnimi sistemi.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 In jaz eh, ne bi bil zelo vesel, če bi zdaj razpravljali o filmski umetnosti, ampak če se vrnem k konkretnemu predmetu naše razprave. E, torej, posredovanje podatkov letalskih potnikov bi moralo biti nekaj samo po sebi umevnega. E, to je bilo uvedeno z določenim namenom in to posredovanje podatkov je lahko zelo koristno za boj proti eh, kriminalu. In ne sme pa postati e, predmet medinstitucionalnih sporov in razprav. E, vse stvari morajo biti dobro utemeljene. Mi smo prepričani, da je ta projekt eh, vsebinsko eh, sicer utemeljen, da pa so ga uvedli, ne da bi se predtem posvetovali z parlamentom. In eh, zato so avtomatično nasprotniki tega projekta tisti, ki tudi če zagovarjajo posredovanje podatkov, pa se nas, nasprotujejo temu, da ne bi upoštevali oziroma vključevali v razpravo oziroma odločitev tudi Evropski parlament. To je eh, zaradi tega so postali nasprotniki eh, tega projekta, zato ker se ne strinjajo s tem, kako svet postopa z parlamentom. In to bi, je prvič v mednarodnih zadevah, da se to dogaja. Tudi en del tistih, ki zagovarjajo posredovanje podatkov, je mnenja, da je treba eh, stvar bolj transparentno prikazati. Torej, mi eh, smo kritizirali svet, eh, to je tudi prav, ampak po drugi strani sami sebe omejujemo v našem boju proti terorizmu in kriminalu. Hvala lepa, gospa Svensson, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Za razliko od predhodnih govornikov bi jaz želela izraziti čestitke gospodu Albrehtu. Zdi se mi, da je bila ta primerjava s filmskim svetom res posrečena. Včasih je pomembno, da uporabimo tudi kulturo pri argumentih, ki jih predstavljamo. In zdi se mi, da je bil na ta način kritiziranja razvoja dogodkov v družbi čisto primeren. In poudarjam tudi to, kar je povedala gospa Intfeld. Eh, treba je zagotoviti demokracijo in varnost podatkov. Že pri letalstvu smo govorili o tem, da moramo ohranjati človekove pravice in enako velja tudi za izmenjavo podatkov o letalskih potnikih. Uporaba teh podatkov namreč včasih določa, kdo ima pravico do leta oziroma okrcanja in kdo ne. In to vpliva tudi na človekove pravice, ne samo na svobodo gibanja, temveč vpliva tudi na nekatere podpisane mednarodne konvencije o človekovih pravicah. Cilj Evropske unije, eden od ciljev je, da se zaščiti tudi svoboda gibanja ljudi. In zdaj se dogaja, da so nekatere skupine ljudi omejene v gibanju, ne samo azilanti in begunci, pri katerih je veliko žensk in otrok. Ne, nekateri drugi ljudje odločajo, kdo bo lahko letel in kdo ne. In To vpliva na človekove pravice. Zato menimo, da bi morala Evropska komisija pogledati, kako se bodo uporabljale evidence o letalskih potnikih. O čem sploh govorimo tukaj? Govorimo o svobodi gibanja in o mednarodnih konvencijah ter državljanskih pravicah. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajemo besedo gospodu Simonu Buzetilu. Dve minuti, izvolite tri komentarje imam. Govorimo o SWIFT-u in omenili smo, da se moramo nekaj naučiti iz teh razprav. In prva lekcija, ki se jo moramo naučiti, je, da če imamo več pooblastil, imamo tudi večjo odgovornost. In strategija, ki jo je parlament zauzel v zvezi s PNR, kaže, da je celo parlament razumel, da ima večja pooblastila in tudi večjo odgovornost. Kar se mi zdi potrebno poudariti. In drugi komentar. Ta dogovor, ta sporazum, ali je res dovolj pomemben? Po mojem mnenju je izjemno pomemben. Naš boj proti terorizmu je namreč pomemben za varnost državljanov in naša odgovornost je velika, odgovornost do državljanov. In če ne bomo izpolnjevali teh odgovornosti, teh nalog, se bodo državljani obrnili na nas in se spraševali, kaj delamo za njihovo varnost. In tretji komentar. Tu obstaja še vprašanje o varstvu podatkov in kakšne podrobnosti, kako podrobni bodo ti podatki, ki naj bi se izmenjavali. Ja, zagotoviti moramo to, da bomo preučili vse dobre in slabe plati in zagotovili, da bomo zavarovali pravice državljanov, tudi ko gre za njihovo zasebnost. Tako da resolucija, ki jo imamo pred seboj, se mi zdi, da je dobra in dobro uravnovešena in jasno kaže, kaj želi parlament doseči in kakšni so naši cili. S tem hočemo pokazati vsem, da smo odgovorni pri izvajanju svojih nalog. Zato se zahvaljujem poročevalcu za to delo. Euh, Hvala lepa. Razprava o podatkih o letalskih potnikih je podobna razpravi v zvezi s SWIFT-om najti moramo ustrezno ravnovesje med varstvom zasebnosti na eni strani in varovanjem in varnostjo na drugi. Težave evropskega letalstva so pokazale, kako bistven je promet tako ljudi in blaga v naši družbi kot celoti. Vsakdo se slejko prej vozi z avionom in nespremljivo je, da moramo vnašati ogromno podatkov vedno, ko gremo na nek let, ne da bi vedeli, kje se ti podatki shranjujejo in kdo jih shranjuje. Ustrezni organi v ZDA uporabljajo različne vire informacij že dolgo časa za to, da preverijo, ali je nekdo sumljiv ali ne in da preverijo, ali mu lahko izdajo vizum ali ne. Nedavno sem bil v centru PNR v Washingtonu. Skupina je tam vzpostavljena, ki dela 24 ur na dan in preučuje sezname ljudi, ki jim je zavrnjeno ukrcanje na letalo, namenjeno v ZDA. Proti taki prepovedi pa se lahko poda samo pritožba, upravna pritožba. Mi pa moramo zagotoviti, da se spoštujejo minimalni standardi, ki so že vzpostavljeni. Strinjam se s kolegi, da so pogoji za to natančno določeni in da to mora biti tudi v skladu s standardi za varovanje podatkov. In ti standardi morajo veljati tudi pri prenosu v tretje države, če do njega pride. Bolj jasno mora biti zapisano tudi, kako se ravna pri občutljivih podatkih PNR. Veliko je namreč odprto za razpravo in za vsak se to razlaga po svoje. O odprtih vprašanjih moramo še nadalje razpravljati in mislim, da sta bila svet in komisija precej konstruktivna. Hvala lepa. Hvala, gospod Kadraj. In zdaj, gospa Sažantini, minuto in pol. Hvala lepa. Mislim, da smo videli, da je bila razprava precej napeta in tudi gospa Enfeld je podala dobre argumente in z njo se v bistvu strinjam. Dobro je, da imamo eno jasno smernico za vse pogodbe povezane s PNR v prihodnje. Tudi vprašanje proporcionalnosti je treba upoštevati, kar pomeni, da moramo pošiljati in izmenjavati podatke samo tiste, ki so nujno potrebni za to, da se izpolnijo določeni cilji. Poleg tega pa moramo zagotoviti, da bodo podatki skrenjevani samo toliko časa, kolikor bo to potrebno. In zato moramo določiti točen rok, tako da se zaščitijo nekatere temeljne pravice. Pogodba o temeljnih človekovih pravicah je zdaj zavezujoča in zato je to treba upoštevati v prihodnjih pogodbah o PNR. In mislim, da je zdaj pravi čas, da to posredujemo Evropski agenciji za temeljne človekove pravice na Dunaj. In komisijo prosim, da to naredi. Pa še nekaj moramo upoštevati. Namreč dejstvo, da je prišlo do običaja praktično, da ko državljani komunicirajo z ZDA e preko nekega tretjega podjetja, recimo letalske družbe, morate podati podatke te posredniški letalski družbi. Ne vem, če je to prav. Tudi to vprašanje moram rešiti. Hvala lepa še gospa Kornelija Ernst. Minuto. Najlepša hvala. Svoboda nad eh, oblaki uh, je uh, prizadeta za tem sporazumom, kjer zahtevajo vse različne podatke. E, če bi en naš sodelavec v Ameriki zahteval seznam teroristov, pa enostavno ni dobil podatkov. E, Mev je torej slabšo izhodiščno točko, mi to vsi vemo. In eh, potem pa so se izgovarjali, da je šlo za nesporazum. Že danes eh, uradi, organi Združenih držav dobivajo najrazličnejše podatke, eh, kje kdo sedi, kaj najraje jejo potniki in tako dalje. Jaz hočem čist na kratko povedati, mi to odklanjamo, odklanjamo tudi masovni prenos podatkov, tako kot je zdaj to predvideno. Zato mi tega ne bomo podprli, te formulacije, ki jo imamo sedaj, zato ker to ni e, sorazmerno in tudi ni koristno. Konec koncev hočem povedati, da ne smemo dovoliti, da proaktivne analize tveganja niso e, bile do konca izdelane in zaradi tega e, nismo v stanju, da evropskim državljanom jasno povemo, zakaj gre. Najlepša hvala gospod manfred weber dve minuti gospod predsedujoči eh, predstavnik komisije predstavnik sveta Mm, jaz ne bi hotel podaljševati te razprave, moram reči, da me je navdušilo, da je predstavnik sveta tako angažirano govoril o prihodnih ciljih in da je tudi opozarjal na Lizbonsko pogodbo, da je povedal, kakšne pristojnosti ima sedaj Evropski parlament. Jaz upam, da bomo isti elan videli tudi, ko bo šlo za PNR, da bodo tudi tam tako, eh, se tako angažirano borili za evropske interese. Hotev bi pripomniti tudi, da se vsi strinjamo, da ravno za vidika eh, varnosti letalskih družb, pa tudi naših potnikov, so takšne pogodbe smotrne. Eh, in to jaz mislim, da je zelo dobro zajeto v tej resoluciji. In eh, konec koncev bi rad spregovoril še o eni točki, ki ni neposredno povezana s to pogodbo, čeprav je s to temo povezano. Eh, Eh, ali potrebujemo tu takšen sistem tudi v Evropi. No, grožno smo imeli v primeru Detroita, se pravi, eh, da eh, je nekdo šel, v, se ukrcal v avion in hotel iti v Detroit. Mi smo ugotovili, da smo v Veliki Britaniji vedeli, da je on nevaren, ampak niso se pravočasno odločili, ker niso imeli informacij, ali se lahko ukrca ali ne. Jaz mislim, da mi v Evropski uniji nimamo nobenega problema z eh, količino podatkov, da vemo, kdo je tisti, ki je nevaren. Naš problem je, da podatki ne pridejo tja, kjer bi jih potrebovali za odločitev. V Toledu je eh, predsedstvo Evropske unije in zato se zahvaljujem rekla, da bo eh, na tem področju vse bolj angažirani, zato se jim zahvaljuje. Ampak evropski ministri za notranje zadeve tega niso e, sprejeli, zahtevali so, da se zbirajo novi podatki. Meni se to dokstikrat zdi, da je to za notranje ministre bolj enostavna pot, da zbirajo nove podatke. Jaz mislim, da bi bilo boljše, da bi najprej povezali podatke, ki jih že imate, ne pa zbirali nove, da bi bilo to dosti bolj koristno. Hvala lepa. Tanja Fajon. 3 gospa predsedujoča prepričana sem da se vsi evropski poslanke in poslanci zavedamo pomembnosti pravočasnih točnih informacij za zagotavljanje varnosti pri številnih naših potovanjih. danes ob kaosu v letalskem prometu nam je tudi precej bolj jasno kolikšen je dejansko pretok potnikov vsak dan. na žalost nam to zelo nazorno pokažejo številne evropske države rdeče številke letalskih družb zaradi neopravljenih poletov in množice ki so in še čakajo na svoj sedež na prvem možnem poletu. zdaj upam da bomo lahko spet kmalu varno leteli. vsak potnik ki se z letalom odpravi na pot da svoje podatke izrecno samo organom ki skrbijo za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. s tem nimam problema. če prostovoljno javno objavim na twitterju kam in kdaj potujem potem me niti ne moti da se tovrstne informacije lahko tudi uporabijo za zagotavljanje vsakodnevne varnosti v letalskem prometu. me pa moti to da v pnr sporazumih nimamo za vse države enako vnaprej določenih pogojev kriterijev katere podatke dajemo in da ne vemo natančnih namenov za kaj vse jih bodo ti organi uporabili sprašujem vas ali lahko pričakujemo mandat za pogajanja o novem sporazumu o evidenci prenosa podatkov še pred ali med poletjem bodo lahko končno vsi sporazumi evropske unije s posameznimi državami ki želijo skleniti sporazume tipski z enakimi visokimi in jasnimi standardi zaščite in uporabe podatkov s kakšnimi ukrepi boste preprečili uporabo podatkov iz evidence pnr za profiliranje in opredelitev dejavnikov tveganja namreč vsaka možnost dopustitve osebnostnega profiliranja na osnovi etničnega porekla državljanstva vere spolne usmerjenosti spola starosti ali zdravstvenega stanja je nedopustna. kar bi mogoče tu rada dodala je da noben sistem za zbiranje podatkov ni zadosten kar sam po sebi ne moremo preprečiti poskusov terorističnih napadov brez dobre izmenjave informacij in sodelovanja obveščevalnih služb na to nas je zelo dobro opomnil poskus napada letala okoli božiča lani na poti v detroit rabimo torej predvsem tudi učinkovito koriščenje že obstoječih instrumentov ki jih imamo v boju proti terorizmu in predvsem boljše sodelovanje nikakor naj zaključim ne želim reči nesporazumu ki bi nudil varnost nam državljankam in državljanom še manj pa si želim da bi bile naše temeljne pravice do zasebnosti kršene ampak prav je da je poseganje v našo zasebnost res v ravnovesju med varnostjo in učinkovitostjo ukrepov ter zagotavljanjem človekovih pravic. Hvala lepa, sedaj pa gospa Lichtenberger za eno minuto. Hvala lepa. Zdaj, danes smo dobili že drugi dosje pogodbe z Združenimi državami, ki je povezano z velikimi problemi, kar zadeva zaščito podatkov. To pravzaprav potrjuje e, predlog poverjenika za zaščito podatkov, da bi bilo potrebno skleniti okvirni pogodbo za izmenjavo podatkov. To bi bilo za obe strani dobro in bi nam zagotovo marsikaj olajšalo. Na splošno se kaže, da imamo popolnoma različne predstave o varnosti eh, na eni in drugi strani Atlantika. Mi kot Evropski parlament moramo paziti tudi na to, da naša komisija enostavno ne adoptira tega, kar predlagajo Združene države, temveč da Eh, delamo na isti ravni in da skušamo v pogajanje vključiti naše standarde. Zaradi tega opredelitev, kaj je Eh, resen napad, eh, resen kriminal, eh, je treba opredeliti, za nas pa mora biti najbolj pomembna zaščita podatkov, kajti drugače ne bomo proti, glasovali proti temu sporazumu. In še gospod Carlos Coelho za dve minuti. Najlepša hvala. Pozdravljeni vsi prisotni razumemo, kakšni so argumenti za izmenjavo PNR podatkov z Združenimi državami Amerike, ampak ker se ti podatki lahko dolgo hranijo, se sprašujemo, kakšni so varnostni ukrepi, namreč te podatke potem lahko naknadno pošiljajo tudi nekomu drugemu izven Evrope, izven Amerike. In zato bi morda veljalo razmisliti o nekih sprejemljivejših načinih izmenjave podatkov, tako da bi vzpostavili določene ustrezne kriterije, ki bi naredili zadevo nekoliko bolj sprejemljivo. Prav tako bi morali ob takem prenosu podatkov še pred samim prenosom zahtevali navedbo možnih drugih usporedno eh, obstoječih sporazumov s tretjimi državami, preko katerih bi se lahko prenašali podatki in preveriti, ali to zadeva na kakršen koli način človekove pravice. Imeti moramo pač enoten sistem, v katerega je vključen tudi Europol in kolikor sam vem, bi bil lahko tak dogovor spremljiv le, če bi nam lahko zagotovili ustrezne ukrepe za varovanje podatkov in seveda na temelju ustrezne proporcionalnosti in zelo veliko previdnostjo. Namreč, če mi zagotavljamo tiste podatke, ki se od nas zahtevajo, moramo tudi poskrbeti, da so dovolj varni, ne moremo si dovoliti, da jih od, iz nas preprosto izsesajo in da nimamo nobenega vpliva na to, kako se uporabljajo. Razumem tudi pomisleke gospe Intveld, res je, da moramo zadeve temeljito proučiti in prepričan sem, da potrebujemo veliko več časa, da se na to odzovemo. Najlepša hvala sedaj pa je čas za postopek. Ujemite mojo pozornost, gospa, tikal za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, pozdravljeni vsi prisotni. Gre za varovanje podatkov, ki je že samo po sebi del temeljnih človekovih pravic. In če pogledamo, eh, kakšne so zahteve po varovanju podatkov, vemo, da je tu vključenih veliko pravnih vidikov in da morajo vsi tudi v prihodnje sklenjeni dogovori nujno spoštovati vsa doslej veljavna in vsa novo vzpostavljena pravila, ki jih bomo še izumili v zvezi z varstvom podatkov. Že sedaj obstoječa pravila zahtevajo od nas, da upoštevamo vse doslej sklenjene sporazume in da tudi pri sklepanju prihodnih sporazumov strogo varujemo človekove pravice in varnost podatkov. Prenos podatkov je zelo pomembna zadeva in zato moramo vnaprej preprečiti nepooblaščen prenos v tretje države. Še zlasti pa se je treba ozreti na podrobnosti v zvezi s hranjenjem in trajanjem hranjenja podatkov. Treba je predvideti tudi vse nujne ukrepe, kadar se bodo ti podatki morda prenašali v države, ki nimajo podobnega pravnega reda ali varovalnih ukrepov. Sedaj je na vrsti gospod López Gorido, ki bo zaključil imenu sveta prvi del te razprave. Izvolite, prosim. Gracias, Najlepša hvala, gospa predsedujoča vse, kar bi rad povedal, je v bistvu povezano predvsem s tremi poglavitnimi pomisleki in s tem bi tudi zaključil ta del splošne razprave. Prvo je tisto, kar je omenil gospod Weber, ko je spregovoril o tem, kakšne bi bile pravzaprav možnosti, da vzpostavimo enoten sistem evropskih podatkov in pravil, ki se nanašajo na podatke o potnikih v letalskem prometu in s tem moramo potem zastopati in zagovarjati ustreznost obravnave in obdelave teh podatkov pri morebitnem prenosu ali izmenjavi. Eh, Sam osnutek rezolucije, ki ga je predložila gospa Intveld, pa govori o tem, da je treba najprej opraviti študijo vpliva in ugotoviti, eh, kako se sploh lahko varno zavarujejo zaupni podatki. Seveda je tu več zadev, ki jih je treba pozorno preučiti, predvsem načelo sorazmernosti, vzajemnosti in upoštevanje ureditve, ki obstaja na področju varstva osebnih podatkov in varovanja človekovih pravic na območju Evropske unije. Seveda se moramo vprašati, dokam lahko segajo določene omejitve in dokod je v našem interesu izmenjava podatkov, tudi kar zadeva SWIFT. E, treba je spoštovati pravico posameznika do varovanja zasebnosti. Res je, da ne smemo posegati v temeljne človekove pravice in človekova zasebnost je prav gotovo ena med temeljnimi pravicami. Posledično pa moramo seveda vse te podatke ustrezno zaščititi in o tem ravno govori naša današnja razprava in vsi dokumenti, ki so ji do zdaj služili za podlago. Varnost podatkov je tesno povezana z vprašanjem osebne svobode in svoboščin ter človekovih pravic. Včasih je sicer videti, da si te zahteve nasprotujejo, da stojijo na nasprotnih bregovih, vendar je dejstvo, da več varnosti tako ali drugače pogosto pomeni manj svobode, zato moramo spostaviti potrebno ravnotežje in zavedati se moramo, da ni res, da z varovanjem določenih zadev posegamo v pravice in svoboščine, če seveda upoštevamo veljavna pravila. Obe temeljni načeli lahko izvajamo usporedno, če poskrbimo za ustrezno ravnotežje med obema. Obe načeli izhajata iz prava Evropske unije, oboje izhaja tudi iz Lizbonske pogodbe. Veste seveda, da obstaja tudi listina temeljnih človekovih pravic, da je to tesno povezano z Lizbonsko pogodbo in lahko rečem, da gre pravzaprav za na nek način dva sveta dokumenta, ki jo je treba absolutno spoštovati. Dame in gospodje, pogosto se dogaja, da smo pri razmišljanju o resni zadevah kratkovidni, da ne znamo gledati dolgoročno vnaprej. Namreč, če hočemo zavarovati svoje podatke in krati poskrbeti za lastno varnost, moramo gledati daleč v prihodnost in ne samo na kratkoročne posledice. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, dajem besedo gospe Maštrov, naj zaključi razpravo v imenu komisije. Da, hvala lepa. E, tudi sama sem videla film, ki ste ga omenjali. Prej res je, da je po svoje zastrašujoč, vendar zelo. Dobar. Ampak veseli me, da smo imeli na to temo zelo konstruktivno e, razpravo. Vedno, kadar se pogovarjamo o podatkih SWIFT ali PNR, govorimo usporedno o bojih proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, vendar usporedno s tem gre tudi skrb za varstvo človekovih pravic, pravne varnosti, pravice do zasebnosti in podobno. Imamo tudi nekaj pomenih izkušenj iz preteklosti, ki nam lahko pomagajo pri razjasnevanju vprašanj, ki se pojavljajo med razpravami o SWIFT-u in PNR. PNR. Prav tako je koristen nabor izkušenj in sodelovanja med tremi institucijami. Vidimo, da imamo tudi obilo izkušenj, ki so zelo dobre glede skupnega vzajemnega sodelovanja in pričakujem, da bomo tudi v prihodnje videli pozitivne rezultate. Prebrala sem vaše predloge rezolucije, mislim, da gre za zelo uravnoteženo in modro rezolucijo in da lahko na tej podlagi lahko takoj začnemo delovati, sodelovati še tesneje. Kot veste, sem parlamentu že med javno obravnavo obljubila, da bom podala pregled vseh eh, protiterorističnih ukrepov, ki jih imamo zaenkrat v Evropski uniji in to seveda nameravam tudi narediti, ta seznam bom prenesla sem, da se bomo o tem lahko pogovorili v tem parlamentu in da bomo tudi videli, kakšne sisteme izmenjave podatkov pravzaprav že imamo. To so pomembne teme in mislim, da bomo na ta način dosegli tudi večjo preglednost in poglobljeno razpravo. Hvala lepa vsem skupaj, hvala gospa predsedojoča ter poslanke in poslanci za to plodno razpravo. Hvala gospa komisarka za vaše sodelovanje, ki mislim, da bo še nadalje plodno. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi in nadaljevali bomo na zasedanju.